Il presidente. Gospod predsedujoči. Buongiorno tut. Dobar dan vsem. Pozdravljam gospod komisarko, predstavnike sveta, pa tudi vse kolegice in kolege poslanke in poslance. Začenjamo z razpravo. Prva točka na dnevnem redu.